kolegi in kolegice. Pozdravljeni na zadnjem delu zasedanja našega odbora. Tisti, ki ste bili že zjutraj prisotni pri maratonu, ste se verjetno spočili in ste sedaj sveži za obravnavo še enega pomembnega dosjeja Namreč gre za predlog direktive o odpadni električni elektronski opremi OEEO e e oziroma VI. Karl-Heinz Florenc je trdo delal, prizadeval se je za nekaj kompromisov, tako da začnemo s kompromisom ena za. Proti. Zdržani sprejet. Konsolidirani predlog krmembe ena za. Proti zdržani sprejet. Za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis tri za. Proti vzdržani sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. Konsolidirani predlog dve za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis štiri. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet zdaj pa posamezni predloge sprememb 58 Sabine Vils za, proti, vzdržani, sprejet. Šestdeset. Todorov Panajotov za, proti, vzdržani, sprejet sprejeto. Tako. Postopkovno vprašanje. Ali nismo pozabili na 59? Nažalost je ta postal brezpredmeten, kaj ti 58. predlog spremembe bil sprejet. Potem postane brezpredmetnih cela vrsta predlogov sprememb. Nadaljujemo pri drugem členu četrtem odstavku 10 poročevalca za proti vzdržani sprejet. Nadaljujemo z Oreste Rosi 75 za proti vzdržani zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, 80 e, e, je identičen za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 81 za. Proti. Preverimo. Predlog spremembe 81. Dva glasova S eh, in D je preveč en sem decifil. Še vedno eden preveč. Imamo noh en sem decifil, je se skut. Še vedno en glas preveč, sedaj pa v redu. 33 za, 23 proti, jasen rezultat. Sedaj pa 84 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 je umaknjen, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88, umaknjen, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani. Zdržani. Zavrnjen. 93 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 94 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 96 in 97 sta identična za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen zavrnjen. 98, 99 in 100 identični za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101, 102 identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Sto osem oreste rosi za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto osemnajst sirpa pjetekajnen za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani. Preverimo. 118. Konč ti abštemom beendet. Konec glasovanja. Sprejet. 25. Ja, es geht weiter, Artikel 6. Nadaljujemo z šestim členom, prvim odstavkom, 125 pa na Jotov za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa še en velik skok. Sedmi člen, odstavek 1a, Šnelhardt 140 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo z osmim členom, prvim odstavkom. Vils Sabine 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 167 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejet. 20 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejet. 170. Chris Davis za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 171 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 21 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, sprejet. Sto devetinosemdeset za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 192 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverili bomo. 192. Ein S und D, ein ECR zu viel. NICR in pa en uh, glas socialdemokratov preveč, še vedno ECR preveč, še vedno. Sedaj pa v redu. Sprejeto. 31 proti 27. 193 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. 193. Bendec. Konec glasovanja. Komaj da sprejet. 194 za, proti vzdržani. Preverimo 194. Beendet. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 202 za vzdržani. Sprejet. Dvesto ena. Za. Gre za predlog spremembe skila Kakis. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 204. Chris Davis za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 205. Lepaš. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 211 in 207. Davis de Lange za. Proti. Ček. Svane. Preverimo. 211 in 207. Ein PPE zu viel? En glas je les preveč. Dobro. Konec glasovanja. 35 proti 25 sprejeto. 210, Vajs Gerber Kramer za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti vzdržani. Sprejet. No, no, dvesto osemnajst grostet in soli za proti Zdržani. Sprejet. 219. Girling za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 220. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 221. Za. Za proti, vzdržani, sprejet. 222 in 242 za, proti, vzdržani, sprejet. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 pročevalca za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 224 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 229 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet proti. Vzdržani. Sprejet. 230 in 240. Identična. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 231. Šnelhard. Za. Proti vzdržani, zavrnjen. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 234 za, proti, vzdržani, sprejet. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 235 za, proti, vzdržani, sprejet. Identična 236, 237, 238 in 239 za, proti, vzdržani, sprejet. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 243 za, proti, vzdržani, sprejet. 244 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 245 za, proti, vzdržani, sprejet. 246 za, proti, vzdržani, sprejet. 247 za, proti, vzdržani, sprejet. 248 za, proti, vzdržani. Tudi ta je sprejet, cela serija. Alle Davies sind angenommen. Also, wir machen weiter. Vsi predlogi Krista Devisa so bili sprejeti. Sedaj pa 250 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 249 za, proti, vzdržani, sprejet. 251 za, proti, vzdržani, prav tako sprejet. Sedaj pa priloge. 253 tremopulus za proti vzdržani sprejet. 254 fjelner za proti vzdržani zavrnjen. 255 za proti vzdržani sprejet tudi zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 257 za, proti, vzdržani, sprejet. 258 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 259 za, proti, vzdržani, sprejet. 260 za, proti, vzdržani, sprejet. 261 za, proti, vzdržani, prav tako sprejet. Spet cela serija. No reaction from Greece, okay. Ni reakcije strani Grčije. Dobro. Nadaljujemo za 40. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 263 in 41 glasujemo po delih. Also, erster Teil. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Sedaj pa 263 del B. Torej drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 263 del B del C za proti vzdrža, eh, sprejeto. 41b za. A, to je postalo brezpredmetno. Sedaj pa uvodne izjave. Uvodna izjava 7, 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, prav tako sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet. proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. Še 57 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejet. To je bilo pa hitro. Potem pa elektronsko glasujemo o celotnem osnutku poročila. Glasujemo. NSD preveč. Sedaj je v redu, konec glasovanja. 54 za, 1 proti, 3 vzdržani glasovi. Sedaj pa drugo glasovanje. Glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. 51 za, 1 proti, 3 vzdržani glasovi. Čestitamo poročevalcu Karlu Heinzu Florencu an alle Shadows, die mitgearbeitet haben. Čestitamo tudi vsem poročevalcem v senci in pa seveda sekretarjatu, ki je tako dobro pripravil delo. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. In sicer Gre za razpravo iztekanje nafte v Mehiškem zalivu zaradi nesreče na ploščadi Deepwater Horizon. Torej, iztekanje nafte v Mehiškem zalivu zaradi nesreče na ploščadi Deepwater Horizon. Vsi tisti, ki vas zanima odpadna električna in elektronska oprema in bi radi nadaljevali z razpravami na to temo, prosim, da zapustite dvorano in to počnete na hodniku pred dvorano. Ok. Yes, yes. Wonderful. Ja, ja, odlično. Je les ali ste razčistili vse? Dobro. Potem bi besedo predal Richardu Zebarju. Hvala lepa, gospod predsednik tudi z moje strani čestitke poročevalcu za odličen rezultat pri glasovanju, vendar pa se nažalost srečujemo z aktualno okoljsko nesrečo, ne tik pred našimi vrati, ampak kljub temu je to katastrofa za življenje v morju nasplošno in vsi se dobro spomnimo slik, ki jih vidimo in sicer iz Mehiškega zaliva. Gre za črpanje nafte in za eksplozijo na ploščadi Deepwater Horizon. Bilo je tudi kar nekaj smrtnih žrtev. Zato bi morali razpravljati o koriščenju fosilnih virov in pa nafte pod nevarnimi pogoji potrebni so zakoni, za katere moramo poskrbeti zakonodajalci. Medijska poročila pravijo, da so predpisi v ZDA predvsej manj strogi kot eh, v Evropski uniji. Kljub temu pa nas zanima, kako komisija ocenjuje situacijo in kako bi lahko v Evropi še izboljšali zakonodajo na tem področju. Poleg tega pa je tukaj tudi sklad, ki naj bi pomagal prizadetim. Ta sklad naj bi ustanovil, ustanovilo podjetje BP. Vendar je potrebno poskrbeti za vse ustrezne pogoje, tako da kasneje ne bo potrebno, da bomo spore reševali na sodiščih. Škoda za okolje je ogromna in težko jo bo poravnati, gre zgolj za povračila tistim, ki so zaradi te okoljske nesreče prizadeti. Če se bo iztekanje nafte nadaljevalo, bi lahko zaradi tokov ta nafta dosegla tudi Evropo. To je nadaljni vidik, o katerem moramo razpravljati. Kljub temu pa mislim, da moramo kot odbor Envi podati mnenje o tej nesreči in pripraviti poročilo za naslednjo plenarno zasedanje. Gre namreč za preveč pomembno temo, da bi jo enostavno zanemarili in ta tema zadeva pridobivanje energije na splošno. Hvala lepa, Richard Seber. Celo vrsto vprašanj si zastavil komisiji, zaradi tega predlagamo, da gospod Panek iz GD Energija poda kar za začetek nekaj odgovorov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan vsem. Naj se najprej zahvalim odboru za okolje, da, to na, da ste to temo uvrstili na dnevni red. Komisar je bil prisoten na plenarnem zasedanju v Strasburgu pred približno enim mesecem in spregovoril je o dejavnostih komisije glede na nesrečo v Mehiškem zalivu. Povabil je tudi parlament, da tesno sodeluje s komisijo pri sprejemu naslednjih korakov, torej cenimo mnenje tega odbora in še prav posebej cenimo izmenjavo mnen z vami, upamo, da se bo dialog nadaljeval in da bomo prišli do praktičnih zaključkov. Naj še enkrat ponovim, da smo seveda na strani eh, žrtev v Mehiškem zalivu in skrbi jo nas posledice te nesreče, neposredne pa tudi tiste, ki se bodo pojavile šele kasneje. Toliko za uvod najboljši način, da se soočim s to temo, je, da podam pregled dejavnosti komisije v preteklosti, pa tudi, da predstavim naše načrte v prihodnosti. Gre za delovanje komisije, znotraj komisije same, pa tudi za sodelovanje komisije z drugimi organizacijami v Evropski uniji, pa tudi izven Evropske unije. Preden začnem s tem, Še dva komentarja o situaciji v Mehiškem zalivu kot takšnem. Prvič, vemo, da ta kriza še zdaleč ni zaključena. ZDA so pričele z preiskavo, poleg tega se izvajajo tudi številne druge analize in pravi vzrok nesreče še ni bil določen. Vsaj ne, ne izpodbitno in tega ne smemo pozabiti. Še prav posebej ne takrat, ko razmišljamo o našem odzivu na to katastrofo. Drugič, potrebno je upoštevati razlike med pridobivanjem nafte na proščadi v Mehiškem zalivu in pa v Evropi. Globina na kateri pridobivamo nafto v Evropi, je precej manjša od eh, globine ploščadi Deepwater Horizon. Prijeli smo informacije industrije, ki jih trenutno tudi preverjamo v sodelovanju z nacionalnimi oblastmi, pa tudi v sodelovanju z industrijo. Pri nas je globina, povprečna globina 90 metrov, najglobja oziroma največja globina pa je tam od 100 do 200 metrov. To je še zmeraj precej manj od Deepwater Horizona. Dobili smo zelo natančne podatke strani industrije, da so pogoji v samih vrtinah včasih podobni situaciji druge po svetu, kajti vrtati je potrebno vedno globje in globje, vendar pa je vseeno pomembno, da se so te vrtine že zmeraj na takšni globini, da jih lahko dosežemo z orodji, ki so nam trenutno na voljo. In to pomeni, da lahko nesreče, kot je bila recimo ta v Mehiškem zalivu, veliko bolje obvladujemo. Katastrofa v Mehiškem zalivu je povezana z velikimi omejitvami zaradi velike globine. Poleg tega potekajo dejavnosti pod velikim pritiskom. Komisija je z dejavnostmi začela precej hitro, takoj ko smo se zavedli, kako resna je situacija, kar zadeva zunanje dejavnosti, smo začeli za pregledom obstoječe zakonodaje. To je zapisano že v samem uvodu. Celo vrsto evropske zakonodaje imamo, ki se nanaša na črpanje nafte. Poleg tega imamo tudi nacionalno zakonodajo. In tukaj gre za tako tehnične vidike, kakor tudi za zaščito zaposlenih, posadke. Poleg tega to vključuje tudi zaščito okolja in preprečevanje kakršnih koli katastrof. Tukaj pa je tudi zakonodaja, s pomočjo katere lahko določimo odgovornost eh, za nastanek posamezne nesreče. Želimo zagotoviti, da bi bila uporabna zakonodaja na ravni Evropske unije dovolj obsežna in da bi pokrivala vse možnosti, tako da smo sredi pregleda te zakonodaje in posamezne službe, ki so odgovorne za posamezne dele zakonodaje oziroma prava Evropske unije, pregledujejo obstoječo zakonodajo. Ustanavljamo pa tudi skupino, ki bo povezovala različne službe in ki bo omogočala izmenjavo informacij. Na ta način bomo zbrali vse informacije, ki bodo pomembne za sprejem nove zakonodaje, če bo to potrebno. Naj še enkrat ponovim, da. Pregled trenutno še, del, še poteka, poleg tega še zmeraj poteka preiskava nesreče v Mehiškem zalivu, tako da bomo lahko zakonodajo še spreminjali, ko bomo vedeli, kaj natančno je povzročilo to nesrečo. Usporedno pregledujemo tudi mehanizme za odziv na nesreče na ravni Evropske unije. Ti mehanizmi zgolj dopolnjujejo nacionalne sisteme. Na Evropski uniji kljub temu imamo nekaj instrumentov, ki omogočajo poseg in koordinacijo dejavnosti na ravni Evropske unije. Imamo tudi posebno agencijo in sicer Evropsko agencijo za varnost v, prom, v pomorskem prometu in to je agencija, ki ima celo vrsto instrumentov, ki se lahko uporabljajo tudi v primeru iztekanja nafte oziroma nesreč na tem področju. Imamo tudi sistem civilne zaščite, ki ga koordinirajo kolegi iz eh, GD Eko in poleg tega skušamo poskrbeti za učinkovito izmenjavo informacij na evropski ravni, tako da bi lahko dopolnjevali dejavnosti na nacionalni ravni. Poleg tega pa imamo tudi celo vrsto zunanjih dejavnosti. Skušamo torej pregledati zakonodajo znotraj Evropske unije, tako da bi lahko ugotovili, ali imamo vse, kar potrebujemo. Vendar pa vemo, da nam noben zakonski okvir ne bo zagotovil, sto odstotno zagotovil, da bomo lahko preprečili nesreče v prihodnosti. Pomemben je tudi pristop industrije in drugih, zaradi tega se pogovarjamo z predstavniki industrije, jih vključujemo v dialog še bolj intenzivno kot sicer. Komisar je o tem že govoril pri plenarnem zasedanju komisarka Jorgejeva se je sestala za predstavniki industrije, zastavljenih je bilo kar nekaj vprašanj, nekaj jih je bilo zastavljenih ustno, nekaj so jih dobili v pisni obliki. Želimo namreč zagotovila, da je industrija sprejela vse potrebne ukrepe za preprečevanje tveganja. Komisarka se želi 14. julija ponovno sestati s predstavniki industrije in pregledati odgovore, ki jih je industrija podala na zastavljena vprašanja. Najprej se je komisarka nameravala s predstavniki industrije sestati ponovno čez tri mesece, ampak zaradi nesreče v Mehiškem zalivu bo to srečanje potekalo že čez dva meseca gre za to, da bi dobili jasne nadaljne informacije o zagotavljanju varnosti. Poleg tega se srečujemo tudi z nacionalnimi zakonodajci. Prvi sestanek bo potekal ta petek. Gre za sejo predstavnikov nacionalne zakonodaje z komisarko. Na ta način bodo predlagane izboljšave, ki bi bile more biti potrebne, da bi še izboljšali varnost, nadzor in spoštovanje pravil z strani industrije. In poleg tega, to temo vključujemo tudi v naše pogovore z zunanjimi deležniki, vprašanje črpanja nafte na morju. Ni bilo v središču pozornosti državljanov v preteklosti. Negativne vplive smo videli predvsem na drugih področjih verige pridobivanja nafte. Šlo je za nesreče ladij, tankarjev in tako naprej, ampak sedaj skušamo tudi črpanje nafte na morju vključiti vse naše pogovore. Ustanovili smo tudi forum, ki ga upravlja GD za energijo. Skušamo poskrbeti za razpravo med predstavniki industrije in razpravljamo predvsem o varnosti. Poleg tega pa varnost izpostavljamo tudi pri naših pogovorjih z tretjimi državami, kot so ZDA, Kanada ali pa recimo Rusija. Poleg tega je to tudi na dnevnem redu naših pogovorov z državami OPEK. -a. Prihodnji teden se bomo spet o tem pogovarjali. Potem je tukaj svet za sodelovanje zalivskih držav. Tudi z tem svetom bi se radi pogovarjali o tej temi, pa tudi v okviru G20. Toliko. V kratek povzetek tega, kar počnemo. Na področju zakonodaje skušamo zagotoviti kar najboljše zakone. Najbrž boste vprašali, če bo komisija podala kakšno pobudo, ampak kot sem že dejal, dokler ne bomo vedeli, kateri so bili vzroki za nesrečo, bo težko določiti, kakšen pravni okvir bi potrebovali. Vendar pa, če bomo prišli do zaključka, da kakšen del zakonodaje ni povsem jasen ali pa da ga je potrebno nekoliko spremeniti, da bi izboljšali varnost črpanja nafte na morju, potem smo seveda pripravljeni poskrbeti za takšne spremembe. Najlepša hvala panu, przedstawiciel, panu Pankowi, przedstawicielowi mm, komisji. Najlepsza chwala predstavniku komisije oziroma GD za energijo, gospod Kriton Arsenis, pa se je prvi javil k besedi, potem pa Korin Lepaš. Zdi se, da tej nesreči ni konca. Ta nesreča se je zgodila Če tudi je bila ta ploščad zgrajena leta 2001, torej pred kratkim, uporabljena je bila nova tehnologija. Nisem našel podatka o tem, koliko ploščadi imamo v Evropski uniji. Morda ima komisija ta podatek, naj bi jih bilo okoli 400. Po svetu pa smo imeli v letih 2001 do 2007 1433 nesreč. Imeli smo veliko nesrečo tudi v vodah oziroma v morju Evropske unije in sicer na škotskem leta 1988. Predstavnik komisije je dejal, da ima ZDA predvsej manj strogo zakonodajo, vendar pa imajo tudi prepoved črpanja na 85 odstotkih svojih mori. Zanima me, ali obstaja kakšen načrt za prepoved črpanja nafte v marskih globinah tudi v Evropski uniji. Ne moremo sprejeti ukrepov, dokler ne bodo znani vzroki za nesrečo, je dejal predstavnik komisije, ampak na stotine nesreč se je zgodilo v preteklih letih, veliko se jih zgodi vsako leto in vidimo, da obstajajo težave z črpanjem nafte v marskih globinah in zaradi tega moramo sprejeti tudi ustrezne ukrepe. Dziękuję. Pani Corinne Lepage. Merci. Corinne Lepage. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da je to tema, ki je izjemno pomembna. Veselim se, gospod direktor, da ste danes tukaj z nami, zastopate GD za energijo, veseli me, da, bosta, da bo v to razpravo vključen tudi GD za okolje. Tukaj ne gre zgolj za vprašanje energije, gre tudi za vprašanje okolja. Poleg tega pa je dobro, da bo udeležen tudi GD za gospodarstvo, kajti ta nesreča ima tudi gospodarske posledice. Najprej naj se osredotočim na zakonodajo za izdajo dovoljenja za črpanje nafte v morskih globinah. Dejali ste, da naj bi imeli dobro zakonodajo na tem področju v Evropski uniji, vendar pa temu žal ni tako. Besedila, ki so del svežnja Erika, ne zadostujejo, kajti tukaj ne gre za ladje. Poleg tega ta zakonodaja tudi ne pokriva okoljskih posledic. Zaradi tega mislim, da ne moremo čakati na to, da bomo izvedeli natančno, kaj se je zgodilo, kateri so bili vzroki za to nesrečo. Približno namreč vemo, kaj se je zgodilo. In če že želimo sprejemati zakone, bi bilo dobro stvari načrtovati vnaprej, namesto da čakamo na rezultate, morali bi se kaj naučiti iz preteklosti. Vendar pa se moramo osredotočiti tudi na prihodnost. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kakšno zakonodajo bi potrebovali na tem področju v prihodnosti, vendar pa je to področje v pristojnosti držav članic. Potem pa odgovornost. To je zelo pomembno vprašanje. In to vprašanje se obravnava drugače v ZDA kot v Evropi. In to vpliva tudi na gospodarske dejavnosti. Gre za vprašanje, kdo je pravzaprav odgovoren, recimo tudi za okoljsko oziroma za onesnaževanje okolja z strani ladi če predstavniki industrije nimajo nobene odgovornosti, potem je tudi niso pripravljeni prevzeti, tako pač je. In potem še sklad, ja, o tem bi lahko razmislili, ampak pod pogojem, da ne bo tako, da bodo določeni izuzeti iz odgovornosti. Kajti potem bi ta sklad bil zgolj nek mehanizem, mehanizem, v okviru katerega bi se lahko podjetje še naprej obnašalo, tako kot recimo BP v Mehiškem zalivu. In to bi, bilo, to bi imelo ravno nasproten učinek. Potem pa še vprašanje nadzora. Ja, res je zelo lepo, če predvidevamo določene nadzorne mehanizme. Rečeno je bilo, da naj bi bil v ZDA nadzor zelo strok, nisem tako zelo prepričana o tem. Še tri tedne pred, tem, pred to katastrofo je predsednik Obama razmišljal o tem, da bi zaustril nadzor, ampak eh, industrija se je proti temu borila. Dejali so, vse je lepo in prav in ne potrebujemo teh strogih pravil. Tako da ne vem, če je ravno vse v najlepšem redu pri nadzoru. Poleg tega pa potrebujemo tudi mednarodna pravila. Kaj je potrebno storiti, da se bomo odmaknili od naftne družbe oziroma družbe, ki temeli na izkoriščanju nafte. Vemo, da počasi izginjajo zaloge nafte na kopnem, zaradi tega sedaj črpamo nafto v morju in to prispeva še k učinku tople grede in zato se sprašujem, kako Preoblikovati našo družbo, kako se odmakniti od družbe, ki bi temeljila zgolj na nafti in fosilnih gorivih. Finančne posledice za BP so ogromne. Stroški oziroma ocene pravijo, da naj bi šlo za 19 do 49 milijard evrov oziroma dolarjev, se upravičujem. To pa so res gromozanske vsote. zelo težko je bilo vzpostaviti sklad, eh, ki naj bi obsegal 20 milijard dolarjev. Govori se o 15 milijardah. Ampak kakšen bo učinek na celotno naftno industrijo? Naftna industrija je morda sedaj pripravljena vzpostaviti sklad, kot ga imamo tudi za ladijske nesreče. Ampak potem bodo morda predstavniki industrije dejali, da sploh nima več nobene odgovornosti. Če že enkrat obstaja ta sklad, potem odgovornosti za industrijo ni. Potem je vse skupaj do določene mere zavarovano in je poskrbljeno za žrtve. Moja skupina bo jutri organizirala posvet na to temo in sicer od 14.30 do 16. ure. Povabili smo predstavnike komisije, predstavnike nevladnih organizacij in tako naprej. Govorili bomo ravno o trenutni zakonodaji, o nadzoru, pa tudi o boju proti onesnaževanju okolja. Najlepša hvala. Sedaj pa Bart Stas in potem Mišel Ribasi. Najlepša hvala, dragi kolegi. Po večini se strinjam s tem, kar je pravkar povedala gospa Lepaš. Mislim, da je zelo dobro povzela naše skrbi, krize in nesreča v Mehiškem zalivu predstavlja krizo, lahko imajo tudi očiščevalen učinek. Katastrofa, s katero se srečujemo v Mehiškem zalivu, nas lahko veliko nauči. Naprimer, varnost ni najpomembnejša v današnji družbi, ki temelji na izkoriščanju nafte. Želimo nadaljno proizvodnjo nafte, našel sem kar nekaj podatkov številke kažejo, da so naftne družbe v zadnjih letih namenile 39 milijard za iskanje novih najdišč, 20 milijonov dolarjev pa za raziskave in razvoj na področju varnosti. In ti dve številki že veliko povesta. Rad bi vprašal komisijo, ali Se bo komisija kaj naučila od tega, kar se je zgodilo v Ameriki? Mislim, da potrebujemo neodvisen nadzor nad naftnimi ploščadmi v vodah Evropske unije. Potrebno je poskrbeti za analizo. Komisija oziroma predstavnik komisije je na samem začetku rekel, da imamo veliko evropskih zakonov. Strinjam se z gospod Lepaš, imamo veliko pravnih predpisov, ampak večina teh pravnih predpisov je bila sprejetih po katastrofi Erika in Prestiž. Tukaj je šlo za ladijske nesreče in za onesnaženje morja zaradi teh ladijskih nesreč, vendar pa ta zakonodaja ne velja za naftne ploščadi. 7. julija smo načrtovali razpravo v okviru plenarnega zasedanja. In mislim, da bi morala komisija zagotoviti pregled celotne zakonodaje, ki velja za naftne ploščadi. 7. julija ob 21. uri bomo imeli razpravo na to temo in poslanci bodo takrat, če boste seveda zagotovili podatke, že imeli pregled nad zakonodajo, natančno bomo vedeli, kaj manjka in katera zakonodaja je dobra. Komisija je govorila tudi o EMSI in sicer o Evropski agenciji za pomorsko varnost. To je zelo zanimiva agencija, ki ima sedež v Lizboni, odlično dela. Zelo dobro je tudi strokovno, strokovno znanje v tej agenciji, vendar pa lahko hitro ugotovimo, da je bila ta agencija ustanovljena kot posledica katastrof zaradi ladijskih nesreč. Tema onesnaževanja strani oziroma ki ga povzročajo naftne ploščadi pa ni vključena v mandat EMSE, torej mislim, da bi morda morali ta mandat nadgraditi, tako da bi lahko strokovno znanje, ki ga ta agencija ima, uporabili tudi za področje onesnaževanja, ki ga povzročajo naftne ploščadi in še druga točka. Ali ima komisija pristop tudi za primer velike naftne nesreče? Ali imamo kakšne načrte za primer takšne nesreče? Če ne, potem je potrebno pripraviti takšne načrte in sicer se je pri tem potrebno opreti na strokovno znanje, ki ga že imamo v okviru EMSE. Gospa Lepaš je dejala, da imamo veliko naftnih ploščadi v evropskih vadah. Te ploščadi upravlja Norveška. Kako pa poteka sodelovanje z Norveško? Če se želimo kaj naučiti iz te katastrofe, potem moramo stopiti v stik z norviško vlado, tako da bomo lahko poskrbeli za ustrezno koordinacijo dejavnosti. Pomoč žrtvam naftne nesreče. S presenečenjem sem ugotovil in sicer po nesrečah Erike in Prestiža, da je takrat bil ustanovljen sklad, ki ne bi veljal za področje prevoza nafte. Junija 2001 je komisija podala ta predlog, julija 2002 je komisija podala revidiran predlog. Od takrat pa se ni zgodilo nič. Zakaj ni prišlo do ustanovitve sklada za očkodnine oziroma sklade za pomoč žrtvam? In še zadnja točka. Več kot 54 odstotkov vseh naftnih ploščad je starejših od 15 let. Povprečna starost je 17 let, torej te ploščadi bo potrebno enkrat razgraditi in to je zelo zapleteno. Potrebno je veliko strokovnega znanja, gre za veliko število teh ploščadi, poleg tega pa gre tukaj za ogromne površine. In če bi šlo kaj narobe, potem bi lahko to povzročilo ogromne nesreče na morju. Torej, kaj se bo zgodilo z naftnimi ploščadmi, ki so že zastarele? Kako bi lahko poskrbeli, da bodo naftne družbe tudi finančno sodelovale? Dziękuję panu. Chwala. Gospa Rivazi. I potem gospod Bas et aut. Oui, euh, je remercie la... Chwala. Chwala za to javno razpravo. Seveda smo mi pristojni odbor, vendar imamo velike težave pridobiti informacije od družb samih iz vrst industrije. Moj asistent je eh, poklical vse družbe in uh, vedno dobil odgovor, informirali vas bomo pozneje. 27 naftnih ploščadi je v Severnem morju. Uh, nesreča, kakršna se je zgodila v Mehiškem zalivu, ali lahko do take nesreče, nesreče pride tudi pri nas. Torej, da se ta naftna plošča polomi in kako se lahko naftna industrija odzove na to. Pravzaprav smo bili vsi ogorčeni nad tem, da sploh niso računali s tem, da bi lahko prišlo do težav v globini 1300 metrov. Torej, da so predvideli samo neke vrste lijakov in niso predvideli, da lahko nastanejo mineralni kristali in da to iztekanje lahko traja tako dolgo. Slišali smo danes, da delamo v manjših globinah 100 metrov. Junija je v Mehiškem zalivu prišlo do iztekanja pri naftni ploščadi in takrat so potrebovali torej 79. leta in so potrebovali več mesecev, da so ustavili to iztekanje in sicer na globini 50 metrov, potem 2009 pri eh, morju Timor. Eh, naftna ploščat je prav tako, eh, torej tudi tam je prišlo do iztekanja na globini 80 metrov in trajalo je več kot tri mesece za to, da so ustavili to iztekanje. Se pravi, pri 27 ploščadih, ki jih imamo v Severnem morju, treba je upoštevati tudi starost teh ploščadih, nimamo nobenega zagotovila, da se to ne more zgoditi. Ali ste se pogovarjali z naftno industrijo, ali ste jo vprašali, ali ima možnosti, da dejansko potem zapre tako iztekanje, ali imamo take garancije, taka zagotovila, ali jih nimamo. Eh, če ne, moramo nekako ustaviti vsta sistem. Potem eh, naslednje vprašanje nadzor. Kdo pa nadzira te ploščadi? Slišali smo, da agencija, ki je pravzaprav pristojna za mobilne ploščadi, torej za ladje, ne pa za eh, naftne ploščade na, mori, na morju. Komisija mora zahtevati, da se razširi mandat eh, te agencije, tako da bo nadzirala tudi naftne ploščadi na morju. Eh, države članice podeljujejo tak mandat. Eh, seveda lahko pride tudi do interesnih konfliktov med tistimi, ki izdajajo dovoljenja in naftnimi družbami ali ne bi bilo dobro, če bi imeli nekega nadzornika nadzora, torej nekega vrh, vrhovnega nadzornika. Potem Eh, še nekaj drugega, torej ti ploščadi in vrtine v globini 3000 metrov. Če vidimo, kaj se je zgodilo, ali se sploh smi izdati tako dovoljenje, najprej je treba rešiti eh, to vprašanje, preden bo Irska dobila dovoljenje eh, vrtati na 3000 metrov. Če smo ugotovili, da ne uspe pa um, ustaviti iztekanja niti na 1500 metrov, ba, gospod Bas Ekot. Hvala predsedujoči in hvala komisije za kratek pozetek vseh direktiv, ki obstajajo in vseh ukrepov, ki jih, jih je komisija sprejela. Vendar pa nisem zadovoljen z naslednjo pripombo. Pravijo, da vedo, da že obstaja veliko direktiv, kajti mislim, da to ni res. Uh, osredotočimo se na en vidik, namreč na odgovornost naftnih družb, če gre nekaj narobe. Kdo je potem odgovoren? In seveda, kar smo se naučili leta 1999, ko se, zgodil, ko se je zgodila nesreča uh, Erike, smo seveda morali razmisliti tudi o posebnih svežnjih za, za, za Eriko, zato da smo lahko uh, sprejeli zakonodajni svežen odgovornosti plovil, ki prevažajo nafto. Sedaj imamo nekaj odgovornosti plovil, nimamo pa nič o odgovornosti v primeru vrtanja nafte na ploščadih. Komisija pravi, da je potrebno raziskati probleme, ki so privedli do nesreče v Mehiškem zalivu. Eh, mene tukaj zanima predvsem načelo odnasneževalec plača, ali to tukaj velja. Če si ogledamo eh, direktivo, ki določa odgovornost, je to odgovornost o okoljski odgovorn, eh, odgovornosti. In ta jasno pravi, da so družbe odgovorne samo, če obstaja okoljski vpliv na vodo v okviru okvirne direktive o vodah, ali pa če gre za škodo za biotsko, razno, eh, za biotsko raznovrstnost v okviru eh, te direktive. Imamo tudi direktivo o odpadkih na področju rudarstva in vemo, da so tukaj zahteve, da je potrebno eh, da ugotoviti škodo za okolje, za zdravje ljudi in tako naprej. Ampak nimamo nobene določbe o tem, kaj narediti, če pride do nesreče v primeru naftne ploščadi. Zato me zanima, ali pripravljate razširitev trenutne direktive o okoljski odgovornosti, tako da bi to pokrivalo bolj splošne vidike zaščite pomorskega okolja, oziroma ali želite pripraviti direktivo, eh, ki bi določala samo odgovornost naftnih družb v primeru naftnih ploščadi. Zanima me jasek, jasen in kratek odgovor. Hola, hvala. Sedaj pa želim še sam povedati nekaj, potem pa bo spregovoril gospod Lize. Najprej želim povedati, da sem že maja predložil osnutek resolucije, ki pa ni bil sprijet na konferenci predsednikov, vendar v Strasburgu smo imeli že zanimivo razpravo o tem. In strinjam se z gospodom Siberjem, da bi bilo zelo dobro, če bi se v parlamentu povrnili na to temo in pripravili resolucijo o tem. Mislim, da se že drugič eh, pogovarjamo tu z predstavnikom Gideja za energetiko, tako kot že v Strasburu, samo pravzaprav bi eh, se morali o tem pogovoriti s komisarjem za okolje. Če eh, upoštevamo samo energetske ali gospodarske vidike, to ne zadostuje in to kaže tudi današnja razprava. Zato pozivam komisijo, da omogoči, da se sestanemo tudi s predstavniki Gideja za okolje. Varstvo okolja in varnost eh, za okolje nista prvič predmet razprave. Želim eh, povdariti, da smo že sprejeli poročilo o tem, vendar je komisija to ignorirala in sicer poročilo o eh, varstvu okolja pri eh, gradni eh, plinovoda Severni tok. Torej, mi smo sprejeli tako poročilo, vendar je komisija to enostavno ignorirala in ni sprejela nobenega ukrepa. Ta, torej, gre za primir, ko uh, eh, industrijski interesi trčijo na okoljske interese in pravzaprav obst, uh, postanemo objekt uh, velike industrije in pogosto pa pustimo tem uh, interesom, vendar moramo bolj staviti na varstvo okolja in zato potrebujemo tudi sodelovanje z komisarjem za varstvo okolja. V norveških vodah je prišlo do 32 incidentov v zadnjih letih, ko so naftne ploščadi oziroma vrtine enostavno morali zapreti. Tu govorim o norveških uh, vodah. 103 uh, naftnih ploščadije tam, ki so jih eh, postavili v 70 letih, 44 jih bo delovalo še 5 let, 26 od teh pa eh, je že prekoračilo življenjski cikl. Kljub temu pa so dovolili, da še naprej črpajo nafto. Medtem so se pogoji spremenili vse moramo na novo oceniti. In tu smo slišali argument, ki mi ni pa vsem všeč. Večkrat smo slišali, da ne vemo vzrokov katastrofe in da, um, smo, uh, da želimo vedeti, kakšni so vzroki. Jaz tega nočem slišati. Torej, obstaja morje in nafta, ki je globoko pod vodno gladino. In cev, s katero se črpa. In zakaj pot, kaj dodatno potrebujemo? Potrebujemo varnostni mehanizem in uh, ukrepe za nadzor. Če se uh, eh, vrčuje pri nadzoru, potem se pač zgodi, tako kot se je zgodilo v BP-ju, da je treba nadomestiti škodo tudi v višini 20 milijard dolarjev. Če pa bi se to zgodilo ki drugi, naprimer v afriških vodah. Če ne bi bilo tega pritiska, kot je bil pritisk strani ZDA bi bila situacija drugačna. Sedaj najprej gospod Lize in potem Linda McEwen. Hvala, gospod predsedujoči, dragi Bogoslav. Želim se navezati na to, kar si ravno kar povedal. Najprej najlepša hvala Richardu Seberju, da je dal na dnevni red to temo, kajti to je tema, ki skrbi državljane in državljanke in moramo se vprašati, kakšne so posledice tega. Najpomembnejša posledica je ta, ki jo je omenila tudi Corinne Lapaš in Obama v svojem govoru prejšnji teden. In sicer eh, dodaten argument za to, da se zmanjša odvisnost od nafte in da stavimo na obnovljive vire energije. In upam, da bo to vidno ostalo v naših glavah, ko, govo, ko razpravljamo o določenih zakonih. Pri obnovljivih virih Obstaja tudi to ali drugo tveganje, vendar teh je zakonov naj ne bi oblikovali tako, da so pravila za obnovljive vire eh, strožja kot za fosilne energije. Če govorimo o biogorivu, potem imam včasih vtis, da živimo v idealnem svetu, kjer ne potrebujemo uh, energije in sedaj bomo uvedli biogorivo. Torej, vsak liter biogoriva tudi če se ne proizvaja na idealen okoljsko prijazen način, nadomesti vsak liter biogoriva, nadomesti en liter nafte. In če eh, tank k, eh, z bionafto ima nesrečo in pride do iztekanja, niti okoljske škode, škode kajti to je biološko razgradljivo. Pa tudi kadmi v eh, Eh, industriji s fotovoltaiko in eh, veternice in ptice in take stvari. Torej, eh, mislim, da teh vidikov ne gre preveč povdarjati, predvsem, ko to primerjamo s posledicami, ki jih ima lahko nafta. Nekaj konkretnih vprašanj pa imam za komisijo. Predstavnik komisije je opozoril na to, da je v evropskih vodah globina vrtanja nižja, ampak nisem prav razumel. Mogoče eh, tudi zaradi prevoda. Ne? Torej, v povpričju je globina 90 metrov in potem sem slišal, da gre tudi za 200 metrov in tudi za 700 metrov. Torej, 700 metrov pa se mi vendarle zdi že kar eh, bistvena globina in ni tako enostavno potem zamašiti teh lukn v cevih, če do teh pride in obstaja tudi kontroverzna razprava o vrtinah Bipeja pred Četlanskimi otoki, kjer imamo globino 400 metrov. In tu si želim informacijo komisije, ali je to že bistveno tveganje v primerjavi z Mehiškim zalivom, ali pa imamo načeloma druge možnosti eh, za preprečevanje takih nesreč. Druga stvar, še enkrat, želim vedeti, koliko naftnih ploščadi v evropskih vodah natančno obstaja. Nemška agencija za okolje eh, je rekla, da jih je 450 v Severnem morju, torej komisija mora razpolagati s pravilno številko in mogoče nam jo lahko izda. Norveška vlada je sprejela moratori za eh, vrtanje v velikih globinah, ampak vprašanje je, kaj je globoka, torej kaj je velika globina. Če ni, če to ni 1500 metrov, torej kakšna globina je to? Torej, želim slišati definicijo Evropske komisije in razen tega tema, ki jo je omenil, omenil tudi ICOD, torej okoljska odgovornost. Uh, odgovornost v primeru okoljske nesreče. Torej, ko smo razpravljali o okoljskih odgovornostih, sem to razpravo spremljal in naš odbor pri tem ni bil glavni predstojni odbor. Torej, imamo uh, Eh, mednarodne vode in tudi ploščadi na morju, ki smo jih izuzili iz tega z utemeljitvijo, da morajo to urediti mednarodne konvencije. Vendar izkušnje z drugih področji kažejo, da če čakamo na mednarodne inštitucije, čakamo tudi do 20 let. In to Zato konkretno vprašanje, kako daleč je mednarodna skupnost pri urejanju teh vprašanj. Ne poznam nobene mednarodne konvencije o okoljskih odgovornostih v globokih vodah, ne za eh, ladje, ne za naftne ploščadi. In ali to ne bi bilo vprašanje, pri katerem bi komisija eh, lahko kaj hitro sprejela dogovor o, o ustreznem evropskem predpisu? Hvala, gospod Lize, sedaj pa je na vrsti gospa Linda McEwen in potem Ilan Antonescu. Hvala, predsedujoči, hvala Boguslav, kaj ti, ti si to omenil že pred nekaj tednih in eh, se govori o tem, da bi bilo potrebno to uvrstiti na plenarno zasedanje. Takrat se mi to ni zdel primeren trenutek, kajti to, da imamo pogosto resolucije brez dejstev in informacij, je včasih napaka parlamenta, včasih eh, se odzovemo preuranjeno, eh, se želimo nekakšne odzive v tisku, pa bi morali se vzeti predvsem pre, uh, eh, dovolj časa za to, da vse skupaj preiščemo. Peter Lize ima prav toliko različnih številk, sem slišala o tem, koliko je vrtin v Severnem morju, kako stare so te ploščadi, uh, kakšna situacija v Evropske unije ali tukaj velja uh, nacionalno pravo, evropsko pravo, kdo odloča ali na nacionalni ravni, ne vem, če je dovolj vodenja na evropski ravni. Tako da mislim, da najprej potrebujemo povzetek strani komisije, da vemo, kakšni so osnovni podat podatki, koliko je ploščadi, kako globoko so, ali so blizu obali ali uh, so daleč od obale. Uh, vse to so osnovni podatki, ki jih moramo poznati. Prepričan, prepričana sem, da so ti podatki na razpolago, ampak njih moč najti na enem mestu. In potem moramo tudi vedeti, kdo je odgovoren, zakaj v ZDA m, mm, obstaja odločanje na zvezdni ravni o naftnih ploščadih. Vse skupaj je odvisno od tega, kako daleč so te ploščadi od obale. Um, iščem pa zapiske, uh, ki sem jih naredila pred uh, tem razlitjem nafte. Torej, manj kot tri milje je državna odločitev, več kot tri milje je zvezdna odločitev. Eh, in republikanci so vedno trdili pred tem razlitju, da bo država dobila več nadzora nad črpanjem nafte na morju. Seveda se je to spremenilo po tej nesreči, ampak moramo razumeti, kakšna je razlika na evropski ravni, ko gre za raven Evropske unije in pa nacionalno raven. Eh, pričakujem, da bomo imeli razpravo na plenarki eh, julija, mislim, da bo na vrsti ob devetih zvečer v sredo zvečer. Um, mislim, da bi morali temu najti bolj primeren trenutek. Gre za, gre za pomembno razpravo. Pred to razpravo pa mislim, da bi lahko dobili tudi potrebne podatke od komisije. Vesela bi bila, če bi te podatke delili tudi za nas. Verjetno jih bodo pripravili za, tudi za komisarje. In eh, potem bi si želela, da komisija pove tudi, kaj o tem, kako je z globinami, ali eh, je v nekaterih, državlja, v nekaterih državah dovoljeno črpanje nafte eh, globje kot v drugih. Slišali smo, kakšna odločitev se, spre, se sprejema na Irskem in zanima me, eh, torej, kakšna so tukaj pravila, ali je Evropska unija vključena pri teh odločitvah. In mislim, da bi morali tudi koordinatorji se o tem pogovoriti. Jasno, moramo vedeti, kaj se je zgodilo v ZDA, ne smemo prehitro sklepati, ampak te podatke moramo dobiti čim prej. Eh, kaj ti, ko se to zgodi, so posledice katastrofalne in moramo razmisliti o tem, kdo je odgovoren. To, da krivimo naftno družbo, je lepo in prav, ampak če bo ta šla v stečaj, potem bo moral davkoplačevalec nositi stroške. Torej, ogledati si moramo dolgoročne vidike eh, tovrstnih vprašanj. Eh, plenarna razprava ni dovolj. Morda bi komisija lahko uh, povedala, kdaj pričakuje, da bo zbrala vse podatke, eh, kdaj se bo odločila, kako ukrepati, ali imate morda datum oktobra, novembra, pred koncem tega leta. Eh, kdaj boste rekli, sedaj imamo vse podatke in se lahko odločimo glede tega, kaj narediti na evropski ravni? Mm, Hvala lepa. Gospa Elena Antonesko je na vrsti naslednja. In potem naslednji govornik. Uh, Hvala. Vesela sem, da obravnavamo to temo in zahvaljujem se gospodu Siberju, da je omogočil to razpravo. Hvala tudi komisiji za to, da je prisotna. Želim se navezati na to, kar sta povedala kolega Sonik in Siber, ki si želita eh, resolucijo parlamenta o tej temi. Eh, kajti gre za zelo resno zadevo. Iztekanje nafte se je začelo aprila in je verjetno največja ekološka katastrofa, ki smo jo kdajkoli doživeli. In tako kot je povedal gospod Seber, bi to lahko vodilo tudi do spremembe mišljenja v ZDA, kar zadeva energijo in okolje. Tudi mene skrbi uh, tveg, tema tveganje in komisija bi morala sodelovati z državami članicami, tako da bi eh, zadeve ustrezno ovrednotili, da bi ugotovili, ali obstajajo inšpekcije nadzori na teh naftnih ploščadih in ali je možno realistično oceniti eh, tveganja v zvezi z obratovanjem teh ploščadi. Pa tudi mehanizem, kako oceniti eh, ti, ta tveganja. Vemo prav tako, da podjetja veliko plačujejo za ti eh, ploščadi, eh, milijon dolarjev na dan plačuje BP za eno ploščad. In glede na geološke značilnosti so stroški različni. Zato je treba zagotoviti, da tveganja takih projektov ne presega potencialnih dobičkov. Torej gre za BP, za četrte, četrto največje podjetje na svetu. Eh, in kljub temu je to podjetje preobremenjeno eh, z stroški te katastrofe in slišim, da želijo eh, vzeti posojilo. Sprašujem se, kaj se bi zgodilo, če bi manjša družba bila odgovorna za tako ekološko katastrofo in ne bi bila v stanju kriti posledic. Zato menim, tako kot gospod Seber, da moramo razmisliti o tem, kako bi na evropski ravni lahko ustanovili eh, oziroma vzpostavili delovno skupino Task Force za take naloge. In tudi komisija naj bi razmišljala o tem, ko nam bo eh, k malu predložila zakonodajne osnotke. In mislim, da morajo biti zahteve pri izdaji dovoljen strožje in eh, tudi eh, usposabljanje osebja je treba izboljšati. Prav gotovo drži, da eh, niso vse naftne ploščadi enake in usposabljanje osebja je treba temu prilagoditi tudi glede na geološke značilnosti. In razen tega, moramo upoštevati pogodbene obveznosti, eh, tako da ne omogočimo podjetjem in družbam, da se skrijejo za nekimi pogodbenimi določbami, eh, ki so lahko zelo kompleksne, predvsem, ko gre za take nesreče. Hvala. Sedaj pa Radvin Morkunajte in zadnji na seznamu govornikov je gospod Pavel Poc. Ačiū pirmininkai ir dėkoju komitetui už. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala odboru za to zelo pomembno razpravo. Ta katastrofa v mehiškem zalivu je mnogim odprla oči. Govorili smo o mehanizmih za um, povračilo škode. Ampak upam, da se bo razprava nadaljevala tudi po katastrofi. Danes smo slišali, da ne vemo vzrokov katastrofe, da vzroki niso jasni. BP kot družbo se večkrat krivi, vendar torej tudi ni jasno, kako je z dovoljenji in kako je z ocenami okoljskih posledic. Večkrat je bilo omenjeno, da so te ocene bile enostranske oziroma pristranske in mislim, da se moramo vrniti na začetek eh, tega procesa uh, in pomemben je ocena učinka za okolje. Za Evropsko unijo bi bilo bolj enostavno, mogoče uh, rešiti posledice take katastrofe, vendar za posamezna podjetja je to seveda zelo težko. Ali komisija meni, da naj bi za take družbe uvedli obvezno zavarovanje. Če govorimo o tretjih državah, ki niso članice EU in kot primer navedemo ploščat, eh, ki je v eh, Baltskem morju v lasti Rusije, sprašujem, ali eh, že obstajajo rezultati v pogajanjih med Rusijo in EU glede te ploščadi. Hvala, sedaj pa gospod Pavel Pot. Můj dotaz je velmi stručný a směřuje blíž, eh, a to konkrétně do. Hvala. Želim nekaj vprašati. Gre za rdečo, rdeče morje. 170 km od eh, eh egiptovske obale je neka plašča Džebel al-Said. In tudi tam je prišlo do uh, katastrofe in se izteka nafta, sicer v manjšem obsegu kot v Mehiškem zalivu. In sprašujem, ali komisija spremlja situacijo v Egiptu. Egiptovska vlada si, seveda poskuša molčati o tem tudi zaradi pomena turizma za Egipt. Hvala. Gospod Pank ima spet besedo za komisijo. You, Chairman, and, and, uh, hvala predsedujoči, hvala vsem članom odbora, ki so predstavili svoje stališča. število vprašanj je bilo tako visoko in tako raznolika so bila, da bom prav gotovo kakšno vprašanje izpustil, ampak skušal bom odgovoriti na osnovi mojih zapiskov. Morda bi namesto tega, da odgovarjam vsakemu poslancu posebej, eh, obravnaval tematske sklope. Najprej ste vprašali, katera zakonodaja velja kje velja, kdo o čem odloča in tako naprej. V skladu z primarnim pravom, torej v skladu z pogodbami, zadnja izmed teh je Lizbonska pogodba, daje državam članicam eh, prosto roko pri tem, da odloča, katere vire želijo izrabljati na svojem ozemlju. Od držav članic je odvisno, ali bodo dovolile pridobivanje ali predelavo kakršnih koli eh, energetskih virov na njihovem ozemlju. Potem, ko se odločijo za to, pa obstaja evropska zakonodaja, ki jih zavezuje, da podelujejo dovoljenja, licence za dostop do virov ali pa za predelavo takšnih virov, pri čemer so vključene vse evropske entitete v duhu enotnega trga. Potem, ko operaterji dobijo licenco, jih zavezuje zakonodaja tiste države članice, da izpolnijo vse zahteve, najprej torej mora dobiti licenco, na to pa lahko izvajajo eh, vse potrebne operacije. Imamo nacionalnega regulatorja in pa nacionalno zakonodajo na osnovi vsake države članice. Veliko teh, te zakonodaje pa temeli na evropski zakonodaji, kajti mi imamo celo vrsto direktiv na tem področju. Veliko kritike je bilo izraženih, eh, češ da tukaj ni dovolj zakonodaje in postavljenih je bilo tudi kar nekaj konkretnih vprašanj. Sam mislim, da obstaja neko koza zakonodaje, ki pokriva eh, vse vidike eh, pridobivanja obdelave, proizvodnje eh, nafte in tako naprej. Obstajajo direktive, ki določajo, katere direktive morajo veljati v smislu tehničnih zahtev. Torej, najprej imamo direktive o tem, eh, kakšna oprema mora biti uporabljena v eh, okolju, kjer obstajajo tudi določena tveganja, kjer obstaja morda možnost eksplozij in tako naprej. Torej imamo celo vrsto tehničnih zahtev, ki jih morajo ukomponirati nacionalne zakonodaje in jih eh, in potem veljajo za vsakega operaterja. Potem imamo tudi zakonodajo, eh, nacionalno zakonodajo o varnostnih vidikih in pa zaščiti zdravja ljudi, ki so dejansko zaposleni pri tovrstnih operacijah. Potem imamo tudi obširno zakonodajo o okoljskih vidikih teh uh, operacij, teh dejavnosti. Eh, torej, ko se država članica odloči, katere vire želi dati na razpolago za izkoriščanje eh, in eh, če to velja za izkoriščanje na morju, potem mora poštevati strateško, torej okvirno strateško pomorsko zakonodajo, Eh, ki ustvarja nek okvir, v okviru katerega lahko potem države članice eh, se odločijo za trajnostne dejavnosti v njihovih vodah. Torej, to je predpogoj, oprostite, da sem to prej izpustil. Eh, sedaj pa preidemo na same dejavnosti. Torej, izpolnjeni morajo biti tehnični standardi, potem zagotovljena mora biti varnost okolja in pa ljudi, v povezavi s tem imamo kar nekaj kosov zakonodaje, imamo nacionalno zakonodajo, ki pa v glavnem temeli na direktivah, ki prihajajo iz Evropske unije. Torej, primarna odgovornost za nadzor skladnosti za zakonodajo je v rokah držav članic in pa njihovih eh, oblasti, ki so za to pristojne oziroma eh, organov, ki so za to pristojni. Nekatere države članice ima samo eno takšno telo, eh, pri drugih je odgovornost porazdoljena na, različna, na različne organe, posebej za tehnične vidike, zdravstvene vidike, varnostne vidike in tako naprej. Ampak ker je to v glavnem odgovornost nacionalnih organov, saj so države članice tiste, ki se lahko odločijo o izkoriščanju svojih virov, se nam zdi, da obstaja potreba potem, da se tesneje povežemo z nacionalnimi regulatorji. In zato smo sklicali tudi prvi sestanek na to temo, na temo varnosti izkoriščanja virov na morju. Eh, ta sestanek se bo začel v petek, začeli bomo proces Eh, razprave z nacionalnimi zakonodajnimi eh, telesi. Eh, videli smo, kakšni signali so prihajali iz ZDA, torej da regulatori včasih niso pravilno delovali. To vse lahko beremo v tisku. Zato se postavlja legitimno vprašanje, kako, kakšno je stanje tukaj v Evropi in ravno zato se bomo srečali tudi z nacionalnimi regulatorji v petek in uh, skušali bomo zagotoviti, da bodo poštevane vse uh, potrebne zahteve, eh, kar se tiče naših državljanov in pa varnosti našega okolja. Torej, sedaj, ko sem to povedal, naj povem, da nobena zakonodaja ne more stoodstotno jamčiti varnosti. Tvega ne lahko zmanjšamo predvsem uh, z kar največjo skladnostjo za zakonodajo, ampak vseeno se lahko zgodi, da pride do nesreč, eh, lahko pride do nepredvidenih dogodkov. In če se to zgodi, evropska zakonodaja predvideva določbe za določanje odgovornosti in pa um, posledic, ki so s tem povezane. Veliko smo povedali o direktivi o okoljski odgovornosti sam imam tukaj pred seboj pravno analizo na strani in pol, ki opisuje, kako bi tukaj veljala direktiva o okoljski odgovornosti. Še bolj pomembno pa je to, da direktiva o okoljski odgovornosti ni edina direktiva, ki bi veljala v takšnih primerih razlitja nafte na vrtinah na morju. Imamo tudi direktivo o uh, splošnih odpadkih, sprejeta 2006, revidirana 2008. Um, in uh, ta direktiva bo stopila v veljavo leta 2011 ta direktiva bo jasno določila, da eh, je naftna družba odgovorna, če pride do razlitja nafte. To je pomembno tudi, ko ocenjujemo posamezne dele zakonodaje. Torej, eh, ni dovolj, da preučujemo samo eh, zakonodajo, obstaja tudi določeno število precedenčnih primerov, sodnih odločitev, ki so še okrepili veljavnost, naprimer, direktive o odpadnem materialu. Tako da se ne strinjam s tem, da vprašanje odgovornosti ni dovolj pokrito. Naj pa spomnim tudi na to, kar sem povedal uvodoma. Torej, sedaj natančno pregledujemo obstoječo evropsko zakonodajo. In to ne počne samo uh, generalni direktorat za energijo, ampak tudi drugi direktorati. In če bomo gotovili, da kakšen kos zakonodaje ne pokriva zadostno primere uh, črpanja nafti, nafte na morju, bomo poskrbeli tudi za nove pobude. Prosili ste me za časovnico, nimamo nobenega magičnega datuma, eh, do katerega bi lahko vse skupaj razjasnili. Eh, dobro, strinjam se, da je potrebno postaviti določene roke za to, da lahko potem pravočasno opravimo vse delo. Ampak Um, revizija obstoječe zakonodaje lahko hitro poskrbi za določene rezultate. Re, uh, direktiva o odgovornosti je že sedaj predmet uh, pregleda, ni neposredno povezana z tem, kar se je zgodilo v Mehiškem zalivu, ampak uh, komisija je že začela s tem, da pregleda izvedljivost in pa funkcionalnost te direktive. Mislim, da bomo to delo končali v naslednjih mesecih. In to bo prineslo tudi nekaj več jasnosti v primeru črpanja nafte na morjih. Preostali pregledi zakonodaj bodo trajali lahko še nekaj tednov ali mesecev. In uh, menim, da ne smemo preuranjeno sprejemati novih kosov zakonodaje, zato da bi pokrili določene tehnične vidike. Včasih v tisku lahko vidimo omembo določenih uh, tehničnih elementov uh, in uh, se postala vprašanja, ali bi morali takšne tehnične elemente napraviti za obvezne tudi za, uh, v Evropi. Ampak eh, tukaj ne smemo ravnati preuranjeno, saj ne vemo točno, katere tehnične pomankljivosti so povzročile nesrečo. Kako že rečeno, tam, kjer je potrebno, pa bomo poskrbeli za nove zakonodajne pobude. Kar se tiče številk. Imamo podatke o tem, koliko je naftnih ploščadi. Imamo 1163 uh, takšnih vrtin v Evropski uniji, v Severnem morju. Imamo tudi 148 uh, eh, naftnih ploščadi v Severnem morju, ampak uh, ne smemo vsega skupaj sedaj osredotočiti na številke. Vse skupaj je odvisno od uh, velikosti naftnih ploščadi ali govorimo o ploščadi, ki so stabilne in so namenjene proizvodni ali, ali ploščadi, ki so mobilne in uh, dejansko upravljajo dejavnosti vrtanja nafte. Uh, seveda je statistika pomembna, eh, pomembno je poznati številke. Ampak ne smemo se osredotočiti samo na to. Kar se tiče globine, to, kar sem povedal, je bilo mogoče narobe razumljeno. Zato ponavljam. Po naših informacijah je v Severnem morju poprečna globina 90 metrov. Črpanje se dogaja na globini od nekaj metrov do 200 metrov, najgloblje je 700 metrov, ampak tukaj ne gre za tipičen primer v glavnem gre za globino na razliki od eh, nekaj metrov do 200 metrov, povpreče je 90 metrov, ampak obstajajo tudi izjeme, torej do globine 700 metrov. Če bi se osredotočili na črpanje, naprimer okrog Šetlanskih otokov in tako naprej, pa bi lahko eh, črpali nafto tudi na večjih globinah. Ampak eh, glede tega trenutno še nimamo potrebne, potrebnih podatkov in jasnosti. Uh, a request has been made to um, to, uh, to take this up also with Norway. Yes, we are. Popraševali ste me tudi o Norveški. Da, za Norveško imamo tesne stike. Srečanje regulatorjev v petek bo, bodo obiskali tudi predstavniki šve, eh, norveške nadzorne, eh, šved, eh, norveškega nadzornega organa, pa tudi. Uh, pa tudi, ko gre za farske otoke. Vprašali ste me, katera zakonodaja tukaj velja. Tako nacionalna, kakor tudi evropska zakonodaja velja za teritorijalne vode, torej za, bližino, za področje v bližini obal, Eh, kar se tiče eh, ureditve v ZDA. Torej imamo najprej nekaj mil, ki so pod eh, državno odgovornostjo, na to pa pod zvezdno odgovornostjo. Za Evropo to ne velja. Države članice imajo teritorijalne vode in tam velja zakonodaja teh držav članic. Države članice lahko zahtevajo gospodarske zone do 500 mil od njihovega ozemlja in eh, če to zahtevajo, potem eh, je to tudi v pristojnosti njihove zakonodaje, eh, pa ne samo nacionalne zakonodaje, ampak tudi evropske zakonodaje. Po gospodarskih conah imamo mednarodne vode, to ne pomeni, da je to območje, kjer ne bi veljala nobena zakonodaja, imamo tudi mednarodne konvencije, ki tukaj veljajo in ki imajo kar nekaj določb o e, proizvodnji ali pridobivanju nafte. Imamo naprimer Sparkovo konvencijo za Severni Atlantik ali pa konvencija za širšo veljavo. Ampak nasplošno velja, da imamo določeno zakonodajo tudi za te vode. Now, um, the, uh, the, the question whether the Commission will take independent Potem glede vprašanja, ali bomo izvedli neodvisne raziskave o varnosti naftnih ploščadi in kako lahko zagotovimo, da bomo imeli svoje vire informacij. Um, da, seveda komisija ni v rokah industrije ali nacionalnih regulatorjev, mi zbiramo podatke tudi neodvisno. Ehm, do sedaj še nismo naročili nobene točne študije o varnosti v evropskih vodah, ampak eh, prav gotovo je to korak, o katerem razmišljamo. Razmišljamo o tem, kakšne informacije bi morali zbirati. Istočasno zbiramo podatke tudi strani industrije in pa držav članic. Presenetila me je izjava, da industrija ni želela dati na razpolago podatkov eh, poslancem. Eh, mi smo namreč dobili seznam eh, informacij, ki smo jih potrebovali od, eh, od uh, industrije. Uh, komisar je to predal predstavnikom industrije na srečanju 7. maja. Uh, skušali smo zajeti vse glavne družbe, ki so dejavne v Evropi. Prav tako pa smo stopili tudi v stik z združenji uh, uh, proizvajalcev plina in nafte. Zaprosili smo za jasne podatke, ne nujno številke, ampak za informacije o jamstvih, o pristopih, o tem, kakšno je njihovo obnašanje, kakšno je njihovo upravljanje s tveganji. Uh, to ni bil, bil edini sestanek, imamo še en sestanek 14. julija, kjer bomo pregledali odgovore industrije. um, želimo doseči predvsem to, da imamo določeno, torej da imamo popolno transparentnost strani industrije glede tega, kaj počne. Moramo eh, se pogovoriti z, njim, z njimi tudi o tem, kakšne ukrepe predvidevajo kot posledico te nesreče v Mehiškem eh, zalivu, zato da bi izboljšali varnost svoji, svojih dejavnosti in da bi zagotovili tudi potrebno preglednost. Industrija je sprejela kar nekaj ukrepov, ampak ti morajo postati javni, vidni tudi za javnost, za zainteresirane strani, tako da bodo ljudje lahko videli, kakšni so ti ukrepi in da bodo lahko eh, če bo to potrebno, postavili tudi eh, vprašanja v zvezi s temi ukrepi. Enako velja za nacionalne organe. Želimo videti, kako skrbni so, eh, ko gre za preverjanje in pa nadzor. Omenili ste, da se je potrebno eh, osredotočiti tudi na nadzor in s tem se popolnoma strinjam. Komisija bo sprejela ukrepe tam, kjer lahko poskrbimo za dodano vrednost, eh, kjer lahko okrepimo varnost ali pa transparentnost ali skladnost z eh, našo zakonodajo. Torej, to je nek splošen pristop uh, v tej nastali situaciji. Omenili ste tudi možno prepoved uh, dejavnosti oziroma vzpostavitev sklada ali nekega obveznega zavarovanja. Vse to so možni ukrepi. vendar pa mislim, da se še ne moremo jasno izraziti glede tega, kaj se nam zdi najboljši ukrep. Najprej moramo videti, kakšne lekcije se bodo države članice naučile iz eh, te nesreče, eh, k čemu se je pripravljena zavezati industrija, če bo še obstajale pravne vrzeli in pa potreba po ukrepih na evropski ravni, pa bomo seveda postopali kar se da ambiciozno. No, mislim, da sicer nisem pokril vsega, ampak uh, skušal sem odgovoriti na kar največ vprašanj. Dziękuję bardzo. Korzystając z faktu, że prowadzę, to chciałem zapytać. Chwala lepa. Glede na to, da sem predsedujoči, vas postavljam, eh, vam postavljam še naslednjo vprašanje. Kako sodelujete z Generalnim direktoratom za okolje? No, sodelovanje je zelo tesno. Sestanek eh, No, torej, eh, sodelovanje je tesno, sestanek je bil organiziran 11. maja, ki sta ga obiskala tako komisar Oettinger, kakor tudi eh, komisarka Georgijeva. Eh, komisar Potočnik takrat ni bil v Bruslju, vendar pa je bil prisoten šef njegovega kabineta. Eh, tako da smo povezali tiste politične voditelje že v samem začetku, kar se tiče služb, eh, pregled zakonodaje, ki se trenutno izvaja, eh, to izvajajo različne službe, smo pa v tesnem stiku predvsem z Generalnim direktoratom za okolje. Ravno ta teden se dobil nekaj več eh, pripomp iz tega direktorata. In kakor sem povedal, nameravamo organizirati tudi um, skupino, ki bi vključila vse, uh, vse direktorate, ki imajo s tem opraviti, vse službe, ki imajo s tem opraviti. Zato se prav gotovo uh, direktorat za okolje ne skriva za direktoratom za energijo ali pa da. Uh, direktorat za energijo ne bi hotel eh, sodelovati z drugimi službami, to prav gotovo ni res. Hvala lepa. Potem pa še zadnji, zadnja točka na dnevnem redu. Gre za vprašanje za ustni odgovor 2010 skozi 06, ki sta ga vložila Chris Davis in Corinne Lapaš. Glede direktive o kakovosti goril, izvedbeni ukrepi iz člena 7a gre za katranski pesek. Z nami so predstavniki komisije eh, iz eh, Generalnega direktorata za podnebje, Filip Owen, ki je predsednik te enote, imate besedo. Hvala lepa. Hvala vsem za to priložnost. Eh, za predstavitev revizije direktive nič, nič, nič šest skozi 2010. Gre za direktivo o kakovosti eh, goriva. Kakor veste, je ena izmed zahtev direktive, eh, da bi imeli eh, schemo trgovanja z izpusti tudi za fosilna goriva. Metodologija ki smo jo izbrali, mora zagotoviti potrebno ravnovesje med eh, natančnostjo in pa administrativno kompleksnostjo. Seveda, tesno sodelujemo z udeleženimi strani in pa z državami članicami, ko gre za pripravo te metodologije. Lansko poletje smo začeli z postopkom posvetovanja ki je potekal celotno jesen. Januarja letos smo organizirali srečanje vdeleženih strani in pa držav članic. In uh, marca smo razpravljali tudi o konceptualnem dokumentu, preden smo sprejeli sklepe. Cilj komisije je, da bi ta metodologija bila sprejeta do konca leta 2010. Vem, da ste nekateri izmed vas razpravljali o tem tudi s komisarko Hedegardovo ob njenem obisku v Štrasburu. Sedaj pa eh, k konkretnim eh, vprašanjem. V dokumentu lansko leto smo osredotočili, želeli določiti prizivno vrednost za katranski pesek. Eh, ta je prišla iz enega samega določenega vira oziroma ta ocena je prišla iz določenega vira. Komisija ni izvedla svoje lasne ocene, saj eh, to ni del študije, eh, ki bi jo izvajal skupni raziskovalni center komisije. Ehm, Um, torej, ta študija ni enaka, kot pa ta, ki je bila omenjena v našem dokumentu. Vem, da obstaja kar nekaj poročil strani različnih teles, uh, ki postavljajo določene prizivne vrednosti in te vrednosti bomo prav gotovo podrobno preučili. Trenutno še vedno razvijamo primerno metodologijo Eh, nismo še pri koncu za svojim delom in nismo se še odločili glede tega, kakšen bo naš predlog. Zato vam danes ne morem predstaviti končnega pristopa, kar se tiče katranskega peska ali drugih podobnih virov. Prav gotovo bo komisija uh, predstavila uravnotežen predlog, ko bomo preučili vse potrebne vidike. Potem tudi vprašanje za povezavi z eh, ciljem 6 odstotkov. Eh, pričakujemo, da bo to prišlo zaradi vedno večje izrabe trajnostnih uh, uh, virov. Če bi imeli pomembno zvišanje vrednosti katranskega peska, ki bi se uvažal Evropsk, v Evropski uniji, čeprav mislim, da trenutno ni uvoza nafte, ki bi bila pridobljena z katranskega peska. Eh, potem bi verjetno morali poskrbeti za nove ukrepe, za večjo izrabo biogoriv ali pa drugi, druge ukrepe, zato da bi zmanjšali uh, izpuste CO2-ja drugi in bi s tem lahko še vedno izpolnili ta cilj šestih odstotkov. Imamo teraz čak eh, muvcu. Najlepša hvala. Govorce imam na seznamu najprej Chris Davis, potem Krito Arsenis in gospa Ekhot. Najprej torej Chris Davis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Komisija je dejala, da ne more odgovoriti na vprašanje, niso še namreč zaključili z razmislekom. To ni ustrezen odgovor, je pa dobrodošel odgovor, kaj ti kaže, da je postopek še odprt in da lahko na nje še vplivamo, odločitve še namreč niso bile sprejete. Mogoče je bil sestanek z komisarko prejšnji teden dober komisija ve, da se je pojavila cela vrsta obtožb, da naj bi prišlo do lobiranja strani Kanade in da bi zaradi tega naj prišlo do izpusta katranskega peska v končnem dokumentu. Govorilo se je o privzeti vrednosti, imam obvestilo, da naj bi bilo izvedenih 12 študij kanadske vlade in pa šela in da naj bi te študije pokazale, da naj bi bila ustrezna privzeta vrednost 106 gramov. Komisija predlaga 107 gramov, dobro, 106, 107, to ni ravno velika razlika. Torej, Trenutno komisija nima nobenega specifičnega odgovora na naše vprašanje, vendar pa je cilj jasen. Cilj je znižanje izpustov CO2 -ja in če bomo še naprej pridobivali nafto iz katranskega peska, bomo s tem povečali izpuste in seveda omejili tudi učinkovitost zakonodaje. Prepričan sem, da se komisija tega zaveda. Upam, da bo komisija o tem še razmislila, da bo ugotovila, da želi ta odbor in upam, da tudi ta parlament zagotoviti, da bi zakonodaja določila posebno prizeto vrednost za katranski pesek. Če katranski pesek ne bo vključen v zakonodajo, pa bo komisija tvegala zavrnitev celotnega predloga komisija o tem resno razmišlja in veselimo se že rezultata razmisleka. Najlepša hvala. Sedaj pa Krito Narsinis. Hvala lepa, gospod predsednik, oziroma gospod predsedujoči, se opravičujem. Strinjam se z komentarji Krisa Davisa. Komisija še nima prav gotovih podatkov. Enako je bilo v primeru biogorjev in zaradi tega je komisija izbrala hibridni pristop. Izbrala je pravzaprav višjo vrednost. Na to pa so podjetja imela možnost, da dokažejo, da so njihovi izpusti pravzaprav nižji oziroma da so vrednosti nižje. Trenutno poteka razprava v komisiji na temo katranskega piska in zanima me, ali so razmišljali tudi o tem tako imenovanem hibridnem pristopu. Ali bo vrednost za katranski pesek vključevala tudi škodo, ki nastane zaradi spremembe uporabe zemlišča. Recimo v Kanadi je to velik problem. Podobno se bo zgodilo na Madagaskarju in drugih območjih, ki so pomembna tudi zaradi biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. Najprej gospod Eckhout, potem pa Linda McEwan. Hvala lepa. Odgovorov nam ne morete dati, ste dejali. Vsaj ne vseh, ampak vsekakor ste nekako odgovorili. Rad bi se osredotočil na eno stvar, ki ste jo izpostavili. In sicer, da moramo poskrbeti za ustrezno ravnotežje med eh, administrativnim bremenom in pa prednostmi zakonodaje. Torej, če bi dodali zgolj eno privzeto vrednost k vsem ostalim vrednostim, ki so bile določene, recimo za nafto, ki se spreminja oziroma ki se predeluje v gorivo, za zemeljski plin in tako naprej, potem mislim, da lahko ugotovimo, da če bi dodali zgolj eno vrednost eh, k tem že določenim vrednostim, to ne more biti veliko administrativno breme za komisijo, morda za industrijo. Imamo veliko vrednosti tudi za obnovljive vire energije in tako naprej. Mislim, da si mora tudi industrija ogledati veliko prilog, ki določajo različne vrednosti. Morda industrija trdi, da ne razume oziroma da ne ve, koliko emisij dejansko nastaja pri proizvodni nafte iz katranskega peska, ampak mislim, da to ni res. Mislim, da natančno vedo oziroma poznajo te podatke. Zaradi tega mislim, da ne bi bilo težko upoštevati prevzete vrednosti za izpuste CO2. -ja. Torej, sam ne vidim nekega velikega administrativnega bremena za naftne družbe. Gospod Owen je dejal, da je trenutno odstotek proizvodnje iz katranskega peska nizek, ampak 25 odstotkov rezerv predstavlja ravno katranski pesek. Torej, če pogledamo v prihodnost, bo katranski pesek vsekakor del goriva, ki ga bomo potrebovali In zaradi tega mislim, da bi morali katranski pesek na vsak način vključiti. Pozdravljam. Torej, mnenje komisije, vendar pa mislim, da bomo morali v prihodnosti vključiti katranski pesek, če želimo znižati emisije. Hvala lepa. Sedaj pa Linda McEwan. Kolegi so že veliko povedali. Sama bi rada dodala le še naslednje. Prejšnji teden je bilo rečeno, da ni mogoče nič doseči glede katranskega peska. Sedaj komisija pravi, da je to še odprto vprašanje. To je že dobro. Ne vemo, zakaj je prvotna številka izginila od lani do letos. Sedaj smo slišali, da se komisija s tem še ukvarja ne želimo podati napačnega sporočila svetu. Katranski pesek je pomemben pri proizvodnji nafte in zaradi tega mislim, da mora komisija to področje urediti in vsekakor se veselimo že prihodnih rezultatov. Mm, pan Filip Oven, htjel bi še na konec zabrati. Hvala lepa. Želi komisija še enkrat besedo? Hvala lepa za vaše komentarje. Zagotovo. Sta bili zastavljeni dve vprašanji, na kateri želim odgovoriti. Vprašanje se je nanašalo Prvo vprašanje se je nanašalo na hibridni pristop, kar zadeva katranski pesek. Ja, to smo vsekakor upoštevali, vendar pa še nismo prejeli odgovorov in zaradi tega še, se še nismo ukvarjali s tem. Države članice in ostali deležniki so se bolj zauzemali za enostavno privzeto vrednost. Potem pa sprememba rabe zemlišča v Kanadi. Ne, mislim, da se. Nobena zakonodaja ne ukvarja z tem, torej z spremenjeno rabo zemljišča. Zatem vsekakor nisem seznanjen, smo se pa o tem še večkrat pogovarjali z Kanado. Ne vem, kolikšni meri to vpliva na izpuste CO2. -ja. Pri posebni prevzeti vrednosti je težava vsekakor administrativno breme, kaj ti, dobavitelji goriva, ki bi morali biti za to odgovorni, bi potem imeli zgolj eno referenčno številko. Natančno bi morali določiti torej eno privzeto vrednost, kajti potem se ne bi bilo potrebno ukvarjati s posameznimi koraki in celotnim postopkom. vemo, da imamo visoke zaloge nafte v obliki katranskega peska v Kanadi in slediti moramo razvoju situacije. Trenutno pa po naših podatkih gorivo, ki bi bilo proizvedeno iz katranskega peska, ne prehaja v Evropsko unijo. Najlepša hvala, s tem zaključujemo razpravo in torej tudi to točko dnevnega reda. Ponovno se bomo sestali 13. julija v Bruslju od 15. do 18.30 in 14. julija.